Allora, procediamo alle dichiarazioni di voto. Dobro, nadaljujemo z obrazložitvijo glasov. Kolegice in kolege, prosim, da se čim prej odpravijo iz dvorane in sicer brez klepetanja. Gospa Swinburne je prva. Za eno minuto. The fishing industry, although diminished. No, ribiška industrija, čeprav vedno manjša, postaja, ostaja pomembna pri nas v Walesu. Zato pozdravljam poročilo o Evropskem skladu za ribištvo. To je en od finančnih urodij, ki ga lahko uporabimo za to, da damo prispevek lokalnim skupnostim, ko gre za ribiško, da zagotovimo tudi trajnostni stalež rib. Pritiski na finančne vire so vedno večji zaradi sedanje gospodarske krize. Zato poročilo razumno pravi, da naj bi uporabili ta Evropski sklad za ridišo za nadaljevanje projektov. Ribarjenje lahko pripomore tudi k razvoju turističnega sektorja. V Walesu je to zelo pomembno, tudi v okviru kohezijskega sklada. Evropski sklad za ribištvo moramo uporabiti za tiste regije, kjer to najbolj potrebujemo, zato da zaščitimo pomorske parke, da zagotovimo diversifikacijo in razvoj turizma v naših obaljnih področjih in tudi v Elsu. Še sama sebe ne slišim. Intervendi, prego, kol Kolegice in kolege, prosim, da govorijo bolj počasi. Sicer imajo tolmači manjše težave, ker vam ne uspejo slediti. Gospa Rozbah je naslednja. Hvala, gospod predsednik, predsedujoči. To je nasprotju z eh, načeli svobodnega trga, da dobijo ribiči tako pomoč. To je v nasprotju s predhodnimi dogovori. Zdaj je postalo laže preusmerjati sredstva za zelene cilje. Sam sklad pa moramo zapreti, po mojem mnenju. Če to ni mogoče, bi bilo dobro, da bi čim bolj usmerjali plačila v neposredno plačila. Dolgoročno bi se morali znebiti tovrstnih ureditev, ki samo še bijo evropski proračun. Misliti moramo na tisto, kar je najboljše za naše dokoločevalce. Hvala. Hvala, gospa kolegica. Sedaj pa gospod Zaniki. Hvala predsedujoči. V času splošne gospodarske krize, ki je prizadela tudi obaljna področja, imamo občutek, da bi morali storiti več za to, da se čim bolje izkoristi tudi Evropski sklad za ribištvo. Finančna sredstva v tem sektorju so bila pogosto namenjena razgradnji plovil, zato ta finančna sredstva niso prispevala k izboljšanju ribolovnih dejavnosti. Zato se mi zdi, da bi morali spremeniti prednostne naloge v okviru skupnega sklada za ribištvo. Vseeno besedilo omenja določene omejitve, zato sem tudi podprla besedilo gospoda Ferreira. S tem bomo zagotovili to, da bodo države članice še naprej lahko izvajale programe v okviru sklada za ribištvo. Hvala. In skupne ribiške politike, seveda. Hvala. Hvala lepa, gospod Zaniki. Gospod Anželil je naslednja. Hvala, predsedujoči. Drugi, ki so se oglasili pred menoj, so že povedali, da obstaja splošna kriza, kar pomeni, da nas čaka kar nekaj let gospodarskega upadanja in propada nekaterih ribiških oziroma industrijskih sektorjih tudi ribiškega. V državah, kot sta Italija in Grčija, ta sektor predstavlja velik vir prihodkov in tudi dodano vrednost za gospodarstvo v številnih regijah, ki so vključene v konvergenčne cilje. Sama sem namravila podpreti predlog komisije, ki pravi, da bi morali omogočiti 10 odstotnih točk več za stopnjo sofinanciranja za vse prednostne naloge in programe iz skupne ribiške politike, čeprav samo začasno, zato da bi s tem spodbudili javne in zasebne vlagatelje in s tem tudi čim bolje izkoristili sredstva, ki jih dajemo na voljo kot Evropska unija. Hvala. Grazie. Hvala lepa, gospod Anželili, sedaj pa gospod Pirilo. Grazie, pres... Hvala lepa, predsedujoči glasoval sem za poročilo o Evropskem skladu za ribištvo. Menim namreč, da je ta sklad nujno potreben. Nujno je treba uskladiti izdatke za skupno ribiško politiko v vseh državah Unije. Zato se strinjam z gospodom Ferreira, da bi morali to sprejeti v prvem branju. Komisarka Damanaki je storila prav, ko je predlagala sprejetje nujnih ukrepov za vse tiste države, ki nimajo obsežnih investicijskih zmogljivosti, predvsem, da se dvignejo minimalne zgodovinske vrednosti, kot je to omenjeno v poročilu. Razpravljali smo že o reformi skupni ribiški politike, zato se mi zdi, da bi morali spodbuditi črpanje sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo. Predvsem bi morali uporabiti teh 10 odstotkov zato ker se mi zdi, da bi morali uporabiti najprej tudi sredstva iz prejšnjega programskega obdobja. Ne sme priti do prekrivanja med Evropskim skladom za ribištvo in sredstvi, ki so namenjene v okviru skupne ribiške politike. Hvala gospod Pirilo, sedaj pa gospod Peter Jara. Ja, danke, habe... Hvala lepa. Tudi sam sem z velikim zadovoljstvom podprl ta predlog, ker je to pravi odgovor na trenutne težave v državah članicah. Vsi si želimo spodbuditi konjunkturo gospodarstva. Dva problema sta. Prva je ta, da države ne morejo sofinancirati projektov, drugi problem pa je ta, da predfinančna faza ne deluje pri veliko programih in eh, to bomo sedaj odstranili. To fazo bi naj izboljšali, tako da bi Evropska unija dala na razpolago ustrezna sredstva. Mislim, da bi to lahko bil vzor tudi za druge sklade. Prosim za to, da potem ocenimo rezultate te zgodbe in bi morda potem lahko razmislili, ali bi ta mehanizem uporabili tudi pri drugih programih in skladih. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Jar. Sedaj pa gospod Tenok. I... Gospod predsedujoči, glasoval sem tako kot. Uh vsi ostali člani naše skupine za eh, poročilo Žvaja Fereja. Menimo, da je to lahko koristen, koristno orodje. Vemo, da je pa, da je izvajanje eh, tega programa težko zaradi premalo finančnih sredstev. Tistim državam, ki najbolj trpijo zaradi globalne finančne krize, naj bi namenili največ finančnih sredstev v okviru tega podpornega mehanizma, zato da se zagotovi nadaljevanje izvajanje programov Evropskega sklada za ribištvo na terenu. Zneski pa predvidevamo ne bodo nič večji, kot so bili v preteklosti. Zato smo glasovali za. Hvala. Kolega Tenok, hvala lepa. Sedaj pa gospod Nikolson. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem glasoval za to poročilo. V luči sedanje gospodarske in finančne krize, ki vlada na našem območju, evroobmočju, menimo, da so to vrstni skladi, kot je Evropski sklad za ribištvo, res zelo pomembno. Upamo, da bomo tako prišli do injekcije finančnih sredstev v lokalne skupnosti in da bomo pomagali spodbuditi njihova gospodarstva. Pozdravljam tudi določbe za povečanje plačil državam članic, ki se srečujejo s finančnimi težavami pri izvajanju teh programov, zlasti, ko gre za publiko Irsko in tudi za volilno enoto Severne Irske. Upamo, da tiste države, ki imajo najhujše posledice zaradi finančne krize, da bodo dobile pomoč iz naslova tega Evropskega sklada za ribištvo, pri čemer pa da ne bodo presegli desetodstotnega, desetodstotne zgornje meje, kot je določena v tem dokumentu. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Kaminski. E- Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem bil čisto prepričan, da bom glasoval za Evropski sklad za ribištvo. To je zelo pomemben sektor gospodarstva v Evropski uniji. Naš pristop in pristop Evropske komisije kaže fleksibilnost evropskih institucij, ko gre za reševanje krize. Na eni strani se srečujemo z, z upravičenimi pričakovanji tega sektorja, po drugi strani pa ohranjamo racionalnost pri porabi evropskega denarja. Naj podarim, da problem ribolovnega sektorja ni samo ekonomske narave, temveč je povezan tudi z zdravstvenimi vidiki, z zdravo prehrano, ki je pomembna. Tudi, če se želimo izogniti sladkornim boleznam, boleznim Evropske unije. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Kelly, ena minuta. Mr. Kelly. Gospod Kelly, izvolite. Sorry, president. Se opravičujem, gospod predsedujem, ampak nisem prosil za besedo pri Evropskem skladu za ribištvo, kar zadeva razlaga oglasov. Podpiram sicer to poročilo in hvala za enkrat. Hvala, vendar na mojem seznamu je tudi vaše ime. Dobro, gremo naprej na poročilo Kvizhod. In zdaj, gospod, gospa Swinburne. No, glede na goveje meso, ki je bilo tretirano s hormoni, moramo imeti v mislih tudi omejitve svetovne trgovinske organizacije. Veseli me, da je zdaj bila pripravljena resolucija oziroma rešitev tega trgovinskega nesporazuma. Avtonomne tarifne kvote za uvoz visoko kakovostnega govojega mesa, pri čemer ni bil uporabljen hormon za rast, mislim, da bo to okrepilo trgovinske odnose na obeh stranih Atlantika. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Henan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred 60 leti smo glasovali za to, da se bomo pridružili svobodnemu trgu. Mislim, da Takrat nismo dobro razumeli, kakšna je razlika med svobodnim, prostim trgom in potrošniškim trgom. Pri prostem trgu gre za prosti pretok eh, blaga, podobno kot uživa ta ugled Švica pri trgovini z Evropsko unijo. V Carinski uniji pa imamo skupno trgovinsko politiko in skupne zunanje tarife. To je zelo katastrofalno za Združeno kraljestvo. Mi smo zdaj povezani na, v trg podobnih industrializiranih gospodarstev in smo ločeni, odsekani od našega zaledja. Tako smo se omejili in znašli v vedno slabši carinski uniji. Uni. verjetno. Lahko rečemo, da so se naši očetje, ustanovni očetje, slabo odločili. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Iga Caniki. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem za to poročilo. Namen tega poročila je, da se uskladijo zakonodaje in trgovinske politike, tudi uredba za boje proti dumpingu, da se uvedejo novi postopki komitologije. Eh, besedila, ki smo jih danes sprejeli in ki spodbujajo evropsko industrijo, tudi izdelke Made in Italy, narejeno v Italiji, prispevajo k boljši trgovinski politiki. S tem bomo lahko tudi najbolje zaščitili evropska podjetja. Ampak prakse, ki jih vodimo, včasih niso dovolj, zato ker se moramo soočiti z konkurenti izven Evropske unije, ki ne deluje enako. Hvala, gospod Zaniki. Sedaj pa gospod Tenok. Gospod predsedujoči, glede na državno zgodovino transatlantskih trgovinskih odnosov, ki se je začel v zvezi s eh, go govejem mesom, mesom in tudi perutnino, menimo, da je to zelo pomembno in smo glasovali za to poročilo. Ta ureditev bi okrepila trgovinske povezave med na obeh stranih Atlantika in omogočil boljši dostop do trga z večjim zaupanjem. Ta prepoved je vplivala samo na manjši del trgovine, za posledico pa je imela veliko povračilnih ukrepov. Rezultat pogajanj je bilo znižanje trgovinskih ovir. Želimo pa okrepiti transatlantske trgovinske odnose, zato da bo to koristilo obema stranema. To mora biti naša prednostna naloga številka ena zaradi skupnih demokratičnih vrednot. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Nikolson. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem za to poročilo, čeprav sem imel nekaj pomislekov na samem začetku. Menim pa, da bo dolgoročno to poročilo ustvarila možnost za to, da bodo imele od tega koristi vse strani, obe strani Atlantika. Želimo okrepiti tudi mi trgovinske odnose in sicer na podlagi preteklih dogovorov, ki se ga vse v leta 1980. Tarifne kvote za uvoz govega mesa zadevajo uvoz v vrednosti 116 milijonov vsako leto. Avtonomno ničelno kvoto in avtonomno tarifno kvoto za uvoz visokokakovostnega govejega mesa pozdravljamo, zlasti ko gre za, predvsem ko gre za meso, ki, pri katerem ni bilo uporabljeno hormonov. Končna rešitev tega spora bo prispevala k večji gospodarski integraciji med Evropsko unijo in ZDA. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa gospod Kaminski. Konflikt, imam... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, konflikt, ki upam, da ga bomo kmalo zaključili, se smo naredili velik korak k temu, se je začel leta 1988, ko so naši izvozniki izgubljali 116 milijonov evrov vsako leto zaradi trgovinskih sankcij na uvoz naših proizvodov na ameriški trg. To so bili povračilni ukrepi z njihove strani. Ko pa gre za prosto trgovino, menim, da bi morala ZDA zaupati našim fitosanitarnim postopkom. Tudi mi bi morali zaupati njihovim postopkom. Tako da mislim, da to, kar smo naredili danes, je korak v pravo smer. Upam, da se bodo ZDA odzvale pozitivno in v dobri veri. Hvala lepa, gospod Kaminski. Zdaj pa. Gospod Swinburne glede naslednjega poročila. Treaty, torej drugo poročilo, Kvizhod. Menimo, da bo ta nova vloga parlamenta, parlamenta, ki ga imamo z delegiranimi akti, pomeni, da moramo vlogo preučevalca in podobnega preučevanja vzeti resno. Gre sicer za tehnično poročilo s tehničnimi ukrepi, pri tem pa se moramo odločiti, ali bomo imeli delegirane akte ali izvedbene akte. Vprašanje trgovinske politike je enako pomembne kot, kot vprašanje finančnih storitev. Menimo, da je to poročilo zdaj doseglo pravo ravnovesje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Muskardini. Naslednja. Hvala, predsedujoči. Uredba proti dampingu ima poseben pomen tudi pri racionalizaciji. Najprej smo imeli na voljo uredbo Omnibus, če se spomnite. Ne pozabite, da bi skupna trgovinska politika morala biti učinkovita in da ne bi škodovala posameznim sektorjem. Zato moramo oblikovati pravila, ki bodo veljali ne samo za nekatere partnerje, ampak za vse akterje. Primernost cen je najbolj pomembno vprašanje. Zato se je treba boriti proti dampinškim politikam. Sankcionirati moramo vse tiste, ki izvajajo dumping. Trenutno veljavna zakonodaja obstaja 15 mesecev, vendar nima takšnih učinkov, kot je želela komisija. Lizbonska pogodba velja že nekaj časa in nam daje na voljo tudi instrumente, ki jih lahko uporabimo za to, da se izboljša konkurenčno, zaščiti potrošnike in zagotovi spoštovanje pravil. Zato sem glasovala za to poročilo in čestitam poročevalki za izvrstno pravljeno delo. Hvala, gospa Muskardini. Gospod Zaniki, ne vidim v dvorani. Kolega Susta tudi ni prisoten, tako da je na vrsti gospod Kaminski. Gospod predsedujoči. S polno odgovornostjo sem glasoval za to poročilo skupaj s našo politično skupino. Seveda je to tehnično vprašanje in tehnična odločitev, ki je povezana z dejstvom, da Evropski parlament postopoma izvaja priporočila in da se prilagajamo pomembnejši vlogi, ki jo imamo med evropskimi institucijami zaradi uveljavitve Lizbonske pogodbe. Menim, da je Zelo dobro, da smo v okviru postopka preučitve države članice s kvalificirano večino blokirajo predlog komisije in to tudi z enostavno večino. To je zelo pomembno za protidampinške ukrepe in menim, da moramo na ta način zaščititi naše potrošnike. Hvala lepa, kolega Bielan hvala predsedujoči kljub nekaj pomislekom v zvezi z tem da nismo imeli polnega posvetovanja z državami članicami sem se odločil da podprem ta predlog saj ta ureditev omogoča nekaj več pravnih določb v skladu z lizbonsko pogodbo zlasti ko gre za enotno prenašanje evropske zakonodaje v nacionalno zakonodajo. In to nadomešča postopek komitologije. To bo pomemben, pomembno urodje za posvetovalne postopke, ki bo omogočil tudi ustrezno parlamentarno preučitev na tem področju. Pomembno je, da so bili upoštevani postulati Evropskega parlamenta v zvezi z naprimer odpravo dajatov na nekatere tarifne izdelke v našem skupnem, skupni carinski tarifi. Na ta način bomo racionalizirali naše zunanje odnose. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročilo Lavija in dajem besedo gospe Swinburne. Thank you, Mr. President. Along with my political group, the... Tako kot ostali člani naše skupine, bi si tudi jaz želela videti, da bi prišlo do zmanjšanja evropskega proračuna. Tako da ne morem podpreti tega poročila. Saj ne moremo upravičiti naši volilni enoti v Walesu, zakaj je tako. Številne države članice uvajajo stroge varčevalne ukrepe, ki vplivajo na življenje posameznikov. Mislim, da bi bilo cisto neupravičeno zagovarjati povečanje evropskega proračuna v tem trenutku. Vsi moramo krniti proračune v tem trenutku težkem času in mislim, da moramo tudi v našem proračunu za 2013 to odraziti. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa gospod Henan. Gospod predsedujoči, tri stvari so gotove. Smrt, davki in nenehne povečanje evropskega proračuna. Ne gre samo za nas. Vse, vseh 27 držav članic mora zmanjševati svojo porabo na nacionalni ravni po drugi strani pa morajo dajati večje prispevke Bruslju. Govori se, da gre tukaj za oblikovanje novih delovnih mest, za oblikovanje blaginje in mogoče bi si morali tukaj prebrati še kakšne druge avtore, ki govorijo o zmanjšanju stroškov in oblikovanju delovnih mest in tako naprej. Ali bomo res oblikovali dejansko blaginjo? Tukaj ustvarjamo delovna mesta, ki samo predstavljajo novo regulatorno mašinerijo, to so sami uradniki, inšpektori in tako naprej. Kako naj nadaljujemo z delom v tem sistemu, če ta proračun vedno raste, kljub temu, da smo v času krize? Bom kar nehal govoriti tukaj. Hvala. Much, Hvala lepa, gospod Henen. Zdaj pa. Hvala lepa, predsedujoči. Preden obrazložim svoj glas, naj povem, da nosim to majico zato, ker želim, da Evropska unija odločno poseže za to, da se spustita Massimiliano Latore in Salvatore Girone, dva italijanska vojaka, ki sta neupravičeno zadržana, ker sta upravljala svoje delo v boju proti piratstvu. Gospod predsedujoči, Nova splošna smeritev Evropskega, Evropskega parlamenta glede proračuna za leto 2014 bo tudi opredelila cilje in strategije, ki jih bo komisija morala upravičiti v okviru tega proračuna. Poročilo, ki ga preučujemo, opredeljuje ključne točke za to, da se ponovno zažene evropsko gospodarstvo, da se razrešijo problemi, ki jih je prinesla ta trajoča gospodarska kriza. Proračun Evropske unije ima seveda vlogo privilegiranega instrumenta za zagotavljanje kohezije v državah članicah, istočasno pa v tem poročilu najdemo tudi predloge, kako ta nov proračun prilagoditi gospodarski krizi, ki jo doživlja evroobmočja. Kolega Davlavija je pripravil poročilo, ko ga lahko v celoti podprem. Svetu smo tudi rekli, da ne more umetno vrčevati, ne da bi pri tem upošteval tudi zmogljivosti držav članic za črpanje sredstev in posameznih programov. Predvsem pa je treba zagotoviti izvajanje kohezijske politike. Hvala. Hvala lepa, gospod Antonioci. V celoti se strinjamo z vašim pozivom in s pozivom drugih kolegic in kolegov in celotnega parlamenta. Upam, da bo predstavnica zunanje službe oziroma službe za zunanje delovanje posredovala nekaj informacij tudi glede te težavne, dramatične situacije, ki ste jo omenili. Sedaj pa gospa Jana Kodakis. Uh, to poročilo poziva kolektivnim prizadevanjem, da bi pomagali gospodarski, evropskemu gospodarstvu. To, kar potrebujemo, je več denarja. Sem za agendo za rast in delovna mesta, vendar pa mislim, da več Evrope ne bo pripomoglo k tem. Potrebujemo manj bi birokracije. To bo omogočilo, da bodo podjetja boljše delovala. Ta parlament je zapravil priložnost, da bi poslali močan signal. Pozvati bi morali komisijo, da naj zagotovi več z manj denarja in odražiti želje naših državljanov in pozvati k zamrznitvi evropskega proračuna. Ampak strašili smo se, zato ne morem podpreti tega poročila. Hvala. Hvala lepa gospa Jana Kodakis. Zdaj pa gospa Doc. You, Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem proti temu poročinu. Nadaljna politična integracija se tudi tukaj navaja kot predpogoj za krepitev socialne vloge Evropske unije. Jaz pa pravim, da namesto to, da smo to postavili kot temelj, za nadaljno krepitev gospodarstva. Menim, da je to močvirje, v katerega se bomo zapletli. Mislim, da ne bo prišlo do oživitve gospodarstva, če bomo naredili tako, kot je zapisano v tem poročilu. Države članice naj ne bi se replicirale v evropskem proračunu. Vedno več zahtev je naloženih državam članicam, kar zadeva evropski proračun. Iz tega parlamenta veliko krat prihaja sporočilo, da naredite tako, kot rečem in konec. Cili za spodbujanje rasti so sicer pohvale vredni, vendar moramo to narediti na drugačen način. Hvala lepa, gospod Dot. Zdaj pa gospod Jar, izvolite. Hvala lepa. To poročilo sem podprl, ker menim, da je poročevalec Giovanni Lavija opravil dobro delo in našel pravi kompromis. Prav tako menim, da ko govorimo o strateških ciljih, ko govorimo o manj birokraciji, ko govorimo o tem, da bi naj komisija, uprava, birokracija porabili manj denarja, potem mislim, da je strateški cilj tudi ta in mislim, da moramo resnično podrobno razmisliti o tem. To se začenja tudi tako, da sprememo ustrezno zakonodajo in uredbe, ki bodo prinašali manj nadzora, kontrol in manj birokracije. Še ena pomankljivost. Želel bi, da bi podprli predlog spremembe ALDE, da bi leto 2014 naj pomenilo ukrevanje po gospodarski krizi To je edina pomakljivost, vendar pa nasplošno sem lahko poročilo podporil. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jar. Sedaj pa gospod Takula. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad dejal, da sem glasoval za to poročilo, kajti vključuje veliko dobrih stvari in gre v pravo smer vendar pa je nezadostno v določenih vidikih. Kakorkoli že v tem trenutku je potrebno vedeti, da živimo v zelo težkih časih v Evropi in takih časih moramo pač dodatno varčevati. Vendar pa ne na tak način, da bomo varčevali samo zaradi varčevanja samega. Mislim, da moramo ciljno varčevati, tako da bomo omogočili rast. Če si želimo rasti v Evropski uniji, moramo investirati v raziskave in investicije, v razvoj, inovacije in izobraževanje. To je tista podlaga, na kateri lahko postavimo novo ras v Evropi. Zato je potrebno se zavedati, da potrebujemo več investicij v te sektorje. Drugje pa lahko vrčujemo izobraževanje, inovacije, inovacije, raziskave tukaj, to potrebujemo zato, da bomo lahko stabilizirali evropsko gospodarstvo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kaminski. E, e, gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje, kot vsi v EKR sem glasoval nekoliko drugače, kajti eh, glasoval sem za to poročilo, Razumem eh, argumente tistih, ki pravijo, da je potrebno vrčevati v evropskem proračunu in se boriti proti birokraciji. To so zelo dobri cilji, vendar pa si moramo zapomniti, da vrčevanje v evropskem proračunu pomeni, da bodo nove države članice izgubljale. Potrebujo pa podporo Evropske unije, zato da bodo lahko nadoknadili zaostanek za bogatejšimi državami tako imenovane stare Evrope. V letih 90. letih smo odprli naš trg za proizvode Evropske unije takratne. Nismo zaščitili naših trgov in eh, francoska, italijanska, britanska podjetja so veliko zaslužila sedaj, pa lahko naši državljani pričakujejo, da jih bomo podprli in ne želimo se ostaviti pri tem. Hvala lepa, gospod Kaminski. Naslednja je gospa Jaten Maki. Arvoisa puhemies. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem za zamrznitev evropskega proračuna in dejansko podpiram to, da Evropska unija varčuje. Evropska unija in države članice živijo od posojil. in morajo prispevati svoj delež v evropski proračun. Zato moramo varčevati tudi v nacionalnih proračunih in v takih razmerah bi Evropska unija morala biti za vzor. Morala bi seveda biti inovativna in bi morala najti področje, kjer bi lahko tudi Evropska unija privačevala. Ne moremo govoriti državam članicam, da je potrebno varčevati in da države, ki ne varčujejo, dovolj, da se bodo kaznovale. Potem pa Evropska unija ne najde področje, ker bi sama lahko vačevala. To ne gre. Parlament, komisija, svet najti moramo smiselna področja, kjer lahko vačujemo. Po drugi strani pa mora Evropska unija investirati v delovna mesta in rast. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na poročilo, ki zadeva izobraževanje pravosodnih organov. Swinburne. Lahko podpiram razširjanje najboljših praks glede civilnega prava, vendar pa ne moram podpreti te resolucije glede izobraževanja pravosodnih organov. V tem trenutku že imamo kar nekaj pobud, tudi internetnih, ki so na voljo, ki bi lahko razreševali čezmejne pravne težave. Zato se nam zdi, da bi tako samo podvojevali pobude, ki že obstajajo še več. Predlog za Erasmus za sodnike se mi zdi popolnoma napak in eh, zapravljanje sredstev EU. Ta resolucija ne spoštuje načela subsidijarnosti. Pravosodni sistemi so stvar držav članic in tukaj ne smemo centralizirati in usklajevati teh vprašanj. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kaminski. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Podprl sem to resolucijo, kajti menim, da je naša vloga kot Evropskega parlamenta podpirati naše državljane. V Evropski uniji imamo zelo veliko pravosodnih sistemov in dobro jih poznam. Obstajajo razlike med državami članicami. Imamo vedno več stikov, tako kulturnih gospodarskih in drugih med državljani različnih držav. Zato je potrebno poznati bolje druge pravosodne sisteme. To vpliva na vse naše državljane in na njihove dejavnosti v drugih državah članicah. Zato menim, da sicer moramo spoštovati davkoplačevalski denar, vendar pa ta koordinacija je potrebna. Hvala lepa, gospod Kaminski. Sedaj pa prehajamo na naslednje poročilo. Delo otrok v sektorju kakava. Besedo dobi gospa McClarkin. Hvala lepa, kolegi. Evropska konvencija o pravicah otrok jasno izpostavlja pomen izobraževanja, še prav posebno. Osnovno šolstvo mora biti obvezojoče in eh, brezplačno za vse. To je seveda zelo pomembno pri razvoju majhnih otrok, razvoju odraslih, ki lahko potem igrajo, igrajo pomembno vlogo. Zato je nujnega pomena, da se lotimo te težave. 215 milijonov otrok je še vedno vključeno v področje dela otrok in to je potrebno odpraviti. Prav tako na področju sektorja kakava to povzroča velike težave. Zahodna Afrika od tam prihaja 70 odstotkov svetovnega kakava je očiten primer. Potrebno se je odreči dela otrok, eh, to pa uvirajo konflikti v tej regiji in eh, tudi stališča družin in skupnosti. Vem, da lahko obstajajo oblike dela, kjer lahko otroci sodelujo, če je to v okviru izobraževanja, vendar pa sektor kakava povzroča težave na področju dela otrok in nima možnosti za izobraževanje. Zato podpiram resolucijo, ki smo jo sprejeli danes smo proti delu otrok v sektorju kakava. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Andreja Zanoni. Predsedente. Hvala, predsedujoči. 215 milijonov otrok na svetu delajo kot sužni. 152 milijonov otrok, ki še niso dopolnili 15 let. 115 milijonov otrok dela na nevarnih področjih. To so številke, ki jih ne moremo več dopuščati. Z veliko mero odločnostjo sem podprl to resolucijo o delu otrok v sektorju kakava. Evropska unija bi morala odigrati ključno vlogo pri odpravljanju te oblike sodobnega suženstva. Storiti moramo vse za to, da v vseh trgovinskih sporazumih z državami, proizvajalkami kakava, gano in slonokoščeno obalo ponesemo določbe o dostojnem delu, da preprečimo prisilno delo mladoletnikov. Potrebujemo ustrezen mehanizem za spremljanje in identifikacijo vseh dobičkov, do katerih države pridajo na podlagi dela otrok. To so otroci, ki delajo tudi na področju pobiranja kakave in oni zaslužijo so našo pozornost. Hvala. Hvala lepa, gospod Zanoni. Sedaj pa gospa Swinburne. Hvala lepa, predsedoči. Delo otrok v katerem koli sektorju je nekaj, kar mora Evropska unija obsoditi in mora dejavno se vključiti v to, da se to preneha. Uzbekistan uporablja otroke pri pobiranju bombaža in če bi tukaj vključili določbe, bi se tudi druge države zavedle, da ko sklepamo sporozume, da morajo spoštovati človekove pravice. Statistika. 215 milijonov otrok po svetu je trenutno sužnjev in delajo. Konec koncev moramo uporabiti našo trgovsko moč, da se izognemo tem zlorabam in pokazati hm, drugim državam, da morajo izobraževati svoje otroke in ne, da jih pahnejo delo. To je pravi način za boljše gospodarstvo in za bolj dostojno življenje. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospod Anželili. Hvala predsedujoči pogosto zanemarjamo način proizvodnje določenih izdelkov, ki jih vsak dan uporabljamo in pogoje dela, v katerih so ti proizvodi narejeni. Pogosto te proizvode naredi več kot 215 milijonov ljudi. Med temi 250 milijoni ljudi je ogromno otrok, ki so mlajši od 15 let, opravljajo zelo nevarna dela. V tem sistemu izkoriščanja se seveda pojavlja tudi sektor kakava. Zato bi morali prevzeti odgovornost ne samo zainteresirane države, temveč tudi multinacionalke. Namreč vsi bi morali predstaviti na pregeden način, kakšni so finančni tokovi. Spoštovati je treba listine Združenih narodov glede dela otrok in tudi vsa poročila in konvencije mednarodne organizacije za delo. Storiti je treba vse zato, da se prepreči zloraba in izkoriščanje mladoletnikov, da se uvede tudi sledljivost kakavovih proizvodov. Hvala. Grazie, onorevole Angelili. Hvala, gospod Angelili. Sedaj pa gospod Repo. Hvala lepa, predsedojoči. Podprl sem to poročilo, ker je čokolada, ki jo jemo evropski potrošniki podgosto proizvedeno z otroškim delom. Gana in slonokoščena obala proizvajajo skoraj ves svetovni kakav, ki je glavna sestavina za čokolado. Evropska komisija in služba za zvonanje delovanje bi morala nadzirati razvoj teh držav, še prav posebej skrbno in zagotoviti, da Evropska unija ne bo imela trgovinskih odnosov z državami, ki uporabljajo kakršnokoli obliko otroškega dela. Na področju kakava se to delo pojavlja in to je znak za to, da je, so pred nami veliki družbeno-gospodarski izzivi. Ne gre samo za vprašanje eh, kolektivne gospodarske odgovornosti evropskih podjetij. Gre za to, da smo skupnost vrednot, ki temelji na človekovih pravicah in ne moremo sprejeti tega, da se uporablja delo otrok pri kultiviranju in pobiranju kakava. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Repon. Naslednja gospoda. Hvala lepa. Ocenjuje se, da je približno 250 milijonov ljudi, ki otroki delajo. Veliko na plantažah v Afriki, v Zahodnji Afriki. V zadnjih letih smo imeli kar nekaj pobud, da bi se naj borili proti najhujšim oblikam dela otrok, vendar pa veliko dela je potrebno še postoriti. Snova koščena obala izvaža skoraj polovico svetovnega kakava. To je država ki jo je postošila večletna državljanska vojna in veliko prebivalcev živi v izredni revščini. Plantaže obdelujejo družine, tudi otroci, zato da bi znižali stroške dela. Edini način, kako bi lahko prekinili ta začaran krok od dela otrok, je, da družba postane bogatejša. Tako lahko potem Slovenkoščina obala napreduje, da bodo zgradili bolnišnice, ceste in še prav posebno šole, da bodo dali otrokom priložnost in tudi staršem za to, da bodo imeli boljšo prihodnost. Hvala lepa, sedaj pa gospa Basesko. Vă mulțumesc, domnule președinte, am votat pentru această... Hvala lepa, predsedujoči, glasovala sem za resolucijo. Izkoriščanje otrok na področju kmetijstva v Zahodnji Afriki je izjemno občutljivo vprašanje. Težko je oceniti, kako razmahnjen je ta pojav, saj v številčiti ga je težko Res je, da je v zadnjih letih prišlo do številnih konfliktov, letina je bila slaba, zato so se napetosti tudi v slonokoščeni obali še poveščene. 250 tisoč ton je bilo blokiranih, cena se je povečala za 9 odstotkov na borzi Euronex v Parizu. Evropska unija izgane in slonokoščene obale uvaža kakav. Mislim pa, da trgovinske vezine bi smele biti ovira za sodelovanje z Interpolom na tem področju, zlasti ko gre za odkrivanje izkoriščanja otrok. Obstaja tako imenovana pravična trgovina in mislim, da bi to morali izkoristiti. Hvala. Hvala lepa, gospa Basesku, sedaj pa gospod Kaminski. Pani, pani e, Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, seveda sem podprl ta dokument, kajti mislim, da so to pomembni trenutki v zgodovini parlamenta in pri delu našega parlamenta. Gremo prek političnih delitev in tako lahko skupno nastopimo pri težavi, ki je strašna milijoni otrok so prisiljeni v delo. Odzeli so jim otroštvo in prihodnost. To so razmere, ki jih ne moremo tolerirati. Zelo dobro je, da se Evropski parlament ukvarja s tem vprašanjem. In zelo dobro je, da poskušamo priti zadevi do dna. Skušali bomo preiskati vse kanale, kako ti proizvodi prihajajo v Evropo mi smo največji potrošnik za države proizvajalke kakava in lahko tudi sledimo tem proizvodom ali jih proizvajajo nelegalno in ne v skladu eh, z mednarodnim pravom. Hvala lepa, gospod Kaminski. Sedaj pa mednarodni sporazum o kakavu 2010. Gospa Swinburne, izvolite. Panie przewodniczący, poparłem e, oczywiście. Chwała lepa, podparł sam to poročilo glede mednarodnega sporozuma o kakavu. To se nanaša na to, kar, o čem smo pravkar govorili in nadomešča sporozum iz leta 2001. Gre v pravo smer. Želimo si preglednosti pri proizvodni kakava, kaj ti obstajajo velikanske težave z nezakonitim delom otrok na tem področju. Prav tako pa govorimo o tem, da bi naj zmanjšali trgovinske ovire, da bi naj zagotovili boljši dostop na evropski trg za te proizvode. In to je pomemben proizvod za zelo revne države. Seveda, če ne uporabljajo dela otrok, jih moramo podpreti. Seveda se je na zaslonu pojavilo ime gospe Swinburne, govoril pa je gospod Kaminski. Gospa Swinburne bo dobila besedo takoj po gospodu Takoli. Najprej gospod Takola, potem vi, gospa Swinburne. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prosil sem za čas za govor. V zvezi s prejšnjim poročilom, vendar pa tema je ista. Kakorkoli že, mislim, da je to pomembna zadeva. Držati se moramo naših vrednot in ena od osrednjih so človekove pravice. Človekove pravice vključujejo tudi pravice otrok, zato moramo biti zelo previdni. Tako da pod nobenim pogojem ne izpostavljamo otrok na ta način. Ravno nasprotno, zagotoviti moramo, da se lahko pravilno in ustrezno razvijajo in da upoštevamo tudi psihološke, kognitivne in motorične vidike razvoja otrok. Zato moramo zelo odločno reči ne delo otrok, ko podpisujemo sporozume. Prav tako moramo zagotoviti, da naši partneri ne izkoriščajo otrok na ta način. Zato tako tudi ne morejo vrčevati. Otroci imajo pravico do svojega otroštva. Sedaj pa res gospa Swinburne in ne gospod Kaminski. Hvala lepa. Odstranitev trgovinskih ovir in ozaveščanje potrošniških držav in tudi zasebnega sektora je način, kako bi moral globalni trg delovati. In tako bi morali to olajšati tudi v drugih sektorjih. Eden najpomembnejših vidikov tega poročila zadeva to, da je potrebno več analiz statistik in uh, presojo vplivov, kaj pomenijo trgovske uvire na tem področju. Upam, da si bodo to dobro ogledali, ustrezni organi, in da bodo bolje urejali svetovne trge. Potrebujemo ustrezne informacije za to, da bi lahko vzpostavili sofisticiran mehanizem za proizvode, ki ne bodo ovirali držav proizvajalk in eh, držav potrošnik, kar se tega področja tiče. Hvala lepa, sedaj pa resolucija o spopadanju z razmahom sladkorne bolezni v Evropski uniji. Gospa Swinburne je ponovno na vrsti. Hvala lepa. Skoraj 10 odstotkov evropskega prebivalstva je prizadeta zaradi kakšne oblike sladkorne bolezni. Veliko je starejšega prebivalstva in to ta problem se bo še povečal v naslednjih letih. Imamo dva tipa A in B, lahko se zdravita. Tip B je povezan eh, z načinom življenja in lahko se mu izognemo s preventivo več vaj in eh, boljšo prehrano. Zdravstvo je nacionalna pobuda, vendar pa potrebno je imeti skupni pristop in eh, najboljšo prakso. Deliti si jih je treba. Še prav posebno na področju raziskav in razvoj novih zdravil na področju sladkorne bolezni. Prav tako bi bilo dobro, če bi si izmenjali znanje glede smernic zdravljenja, preventiva in zdravljenje je zelo pomembno, potrebno je izvajati najboljši način. Zato podpiramo to resolucijo, da se soočimo s sladkorno boleznjo, kajti evropska strategija bi bila dobra na tem področju, še prav posebno, ker ta bolezen povzroča velike težave pri tudi priporočeno v teh težkih časih. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jan Kurakis. Po Združenem kraljestvu skoraj 3 milijone ljudi trpi zaradi sladkorne bolezni. Debelost se povečuje in eh, prebivalstvo je vedno bolj staro. In predivni stroški glede sladkorne bolezni v zdravstvenem sistemu se bodo povečali na 10 odstotkov našega celotnega zdravstvenega proračuna. To ni omejeno samo na Združeno kraljestvo. 10 odstotkov ljudi v Evropski uniji je prizadetih zaradi te bolezni. Zdravstvo je v področju domeni držav članic, vendar pa bi deljenje najboljših praks bila zelo dobra rešitev. Koncept Evropske strategije, ki bi naj izboljšal sodelovanje, skupne raziskave in najboljše prakse, so priložnost za to, da uporabimo vire in znanje, ki jih EU ima na voljo. To je epidemija, ki jo lahko dobro nadziramo, če bomo delovali skupno. Zato sem podprla to poročilo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Anželili. Hvala lepa, predsedujoči. Ti podatki so res zaskrbljujoči. Sladkorna bolezen je prava epidemija ki povzroči več kot 317 tisoč smrtnih žrtev letno. Obremenjuje tudi zdravstvene sisteme in sicer v višini 10 do 25 odstotkov. Zaenkrat, če nismo našli ustreznega zdravljenja za to sladkorno bolezen, na srečo je bila ta sladkorna bolezen razglašena za nenalezljivo, vseeno pa se širi zaradi staranja prebivalstva, zaradi nepravilnih načinov življenja. Evropska unija bi morala še naprej izvajati ukrepe na področju preventive diabetesa in debelosti. Poleg tega bi morali poskrbeti za ustrezne strategije za zagotavljanje zdravega načina življenja in preprečevanja prezgodnega staranja. Mislim, da bi morali najti nove inovativne načine zdravljanja, pri tem pa se je treba znašati seveda tudi na to, to, da bomo financirali raziskovalne projekte. Hvala lepa, gospod Repo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Podporil sem to poročilo, kaj ti sladkorna bolezen prizdeva poreg trpljenja tudi velik strošek za družbo. Številka bolnikov za sladkorno boleznjo dramatično narašča v Evropi. Tip B je povezan z načinom življenja in zato moramo nuditi ustrezne informacije glede živil, ki so dobre za nas. Označevanje živil bi moralo biti ne zavajajoče. Potrošniki morajo biti sposobni sami izbirati. Potrebno je upoštevati seveda tudi zdravje. Diabetes je stvar, ki se lahko izognemo s pravo izbiro in dovolj fizičnega gibanja. Zato je potrebno se lotiti preventive na tem področju z vsemi sredstvi. Zato sem podprl to poročilo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Doc. Hvala lepa, predsedoči. Nedavne številke kažejo, da 2,9 milijona ljudi v Združenem kraljestvu imajo sladkorno bolezen. Ta številka vključuje tiste, ki so bili tudi v moji volilni enoti na Severnem Irskem kar precej jih živi s to boleznjo. Veliko pa jih je še, ki še niso bolni, imajo pa možnost, da zbolijo. Na severnem Irskem se ta bolezen povečuje, kot tudi drugot po Evropi. V zadnjih letih se je število v mojem volilnem okraju povečalo za skoraj 41 odstotkov. Zadnje poročilo, ki govori o sladkorni bolezni, ocenjuje 3,5 milijarde funtov za letni strošek. To je kar precej na dan za to bolezen. Ker je toliko bolnih v Združenem kraljestvu, naraščajo tudi stroški in eh, je veliko bremena na vladnih strukturnih službah. Potrebno se boriti proti te bolezni, potrebno je povečevati zavedanje, potrebno je spostaviti eh, zdravo prehrano in eh, dovolj ter desne vadbe. Okay, Hvala lepa, kolegica. Sedaj pa gospa Basesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem za resolucijo, ker se mi zdi, da je boj proti sladkorni bolezni treba okrepiti z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Predvsem imamo v mislih preventivo. Do leta 2030 bo 16 odstotkov evropskih državljanov trpelo za to boleznijo, zato bi resnično morali prebivalci izobraziti v zvezi s tem. Nažalost je sladkorna bolezen neozdravljiva bolezen, obstaja pa na srečo kar nekaj možnosti, kako preprečiti pojav te bolezni. Evropska unija bi morala zato več vlagati v spodbujanje športa, spodbujati bi morala tudi zdrav način življenja. Zelo pomembno je tudi to, da se čim hitreje postavi diagnoza diabetesa tipa A in B. S tem bomo tudi zagotovili ustrezno zdravljenje bolnikov in zmanjšali stroške zaradi možnih nadaljnih zapletov. Hvala lepa, gospod Tenok. Predsedujoči, glasoval sem za izjavo svetne komisije glede tega, da se treba lotiti epidemije sladkorne bolezni. Sicer je zdravstvo v rokah držav članic, na voljo pa imamo pozitiven predlog, ki bi lahko vplival tudi na raziskave v zvezi s tem. To je kronična bolezen, ki prizadane skoraj do 10 odstotkov prebivalcev Evropske unije in za njo porabimo 10 odstotkov zdravstvenih izdatkov. Starostjo se številke lahko še povečajo. Strategija na evropski ravni bi morala zajemati soglasje glede zdravstvenih vidikov, kar pomeni, da bodo morale države članice med seboj sodelovati, vzpostaviti mehanizme za delitev najboljših praks. Primarna je seveda preventiva, spremljanje, zdravljanje, dodatne raziskave, eh, iz okvirnega programa v Evropski uniji pa bo tudi prispevalo k razrešitvi. Sam sem že nekoliko v letih, nekoliko prekomerno težem, kar pomeni, da me ta bolezen ogroža. Hvala lepa, gospod Takola. Arvoisa puhemies, äänestin. Gospod predsedujoči, glasoval sem za resolucijo, zato ker je zelo pomembno, da na ravni Evropske unije izkoristimo vse možnosti, ki jih imamo in ukrepamo za to, da se prepreči pojav sladkorne bolezni. Rekli smo, da je to pravzaprav že postala epidemija, ker se bolezen širi. Govorimo tudi o sladkorni bolezni tipa 2, to je povezana predvsem z načinom življenja posameznikov. Zato bi morali posamezniki živeti bolj zdravo, se zdravo prehranjevati in gibati. Zdravstvena vprašanja so večinoma res v pristojnosti držav članic, vseeno pa menim, da bi se morali zavedati tega, da se na evropski ravni prav tako soočamo s tveganji, do katerih prihaja na ravni nacionalnih zdravstvenih sistemov. Že v šolah bi morali otroke seznaniti s tem, kakšni so učinki zdravega načinega življenja in zdravega prehranjevanja. Po drugi strani pa moramo delovati na takšen način, da se ne bo povečalo število obolelih za sladkorno boleznjo tipa 2. Hvala. Hvala, gospod Kaminski. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. 10 odstotkov evropskih prebivalcev trpi za sladkorno boleznjo predvsem se ta bolezen pojavlja zaradi sprememb v načinu življenja, razvoja, zaradi staranja prebivalstva. Ti dejavniki so tudi razlog, zakaj bo sladkorna bolezen prizadela vedno večje število državljanov. To so tudi razlogi, zakaj sem glasoval za resolucijo. S problemom sladkorne bolezni se danes soočajo številne države, Zato bi morale vse institucije na nacionalni in na evropski ravni storiti vse za to, da bi spodbujale zdrav način življenja, zdrav način prehranjevanja. Poleg tega pa bi morali vložiti več sredstev tudi v zdravstvene raziskave te bolezni. Vesel sem, da je Evropski parlament danes glasoval za resolucijo z veliko večino. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala, gospod Kelly. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je več kot smiselno, da se danes pogovarjamo o tej zelo pomembni temi. Najti moramo boljši način, kako zdraviti to bolezen, predvsem pa kako to bolezen preprečiti. Statistični podatki, ki so bili predstavljeni na zdravstvenem forumu v Bruslju, kažejo, da se 97 odstotkov sredstev v Evropski uniji porabi za zdravljenje različnih bolezni. Samo 3 odstotke sredstev vlagamo v iskanje novih načinov zdravljenja in preventivo. Zato se popolnoma strinjam s Kay Swinburne, ki pravi, da bi morali bolj podarjati raziskave in preventivo. Preveč se ukvarjamo z iskanjem zdravil, premalo s preventivo. Številni bi si želeli spremeniti svoj način življenja, ampak to je težko storiti in na tem področju bi morali stvari bolje raziskati. Gospa Basilsko je omenila tudi pomen športa. Strinjam se s tem. Še posebej v naslednjem finančnem okviru bi morali imeti na voljo tudi sredstva za športne in športom povezane dejavnosti. Hvala. Hvala, gospod Kelly. Sedaj pa poročilo o širitvi za nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo, gospa Swinburne. Hvala, predsedujoči. Pozdravljam pozitivno izjavo v poročilu o širitvi za nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo. Občutek imam, da številne druge države, kandidatke, tudi Srbija, ki jo je prejšnji teden svet potrdil kot kandidatko, lahko v Makedoniji vidijo zgled, kako napredovati na poti v Evropsko unijo. Te države so se v preteklosti soočile s podobnimi težavami. Razrešiti morajo interne konflikte med državljani in sosedami. Ime Makedonija ne bi smela biti razlog, zakaj se Priština, Biograd in Grča kregajo, ampak mislim, da je to dobro izhodišče tudi za druge, vključno Srbijo kako prilagoditi pristope v naslednjih letih. Hvala lepa, gospod Antonjoci. Hvala, predsedujoči. Sam sem se podal v Makedonijo na zadnjih predsedniških volitvah, sem tam sodeloval v imenu Evropske ljudske stranke in sem tudi podprl volilno kampanjo premeja Groeskega. Srečal sem se res eh, s tisočimi osebami, ki niso zastopale samo institucije, ampak tudi splošno prebivalstvo. Vsi si želijo vstopiti v Evropsko unijo, zato ne bi smeli zavlačevati predolgo. Čim hitreje bi morali sprožiti pogajanja, ki so bila prekinjena v danem trenutku, danes bi morali s temi pogajanji nadaljevati. Poročilo o napredku v letu 2011, ki ga je predstavila komisija, kaže, da je nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija že tretje leto zapored uspela doseči pozitiven napredek skladen z evropskimi standardi, tudi na političnem področju, na področju razvoja tržnega gospodarstva. Pripričan sem, da bo nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija uspela preseči vse te ovire in zato sem tudi podporil to poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Repo. Gospod predsedujoči, obžalovanja vredno je, da spor zaradi imena to državo še vedno ovira pri vstopu v Evropsko unijo, preprečuje tudi nadaljni širitveni proces. Evropska unija je obljubila, da se bo širitev razširila tudi na ostale balkanske države. Nekdanje Jugoslovanska republika Makedonija ima velike želje, da se vključi v Evropsko unijo. Pred tremi leti smo dali zeleno luč za začetek pogajanj, vendar je bil svet proti. Potem je tudi komisija posredovala za to, ker ne uporablja termina Makedonija, makedonski v tem poročilu. Združeni narodi ravnajo drugače. Evropska unija bi se morala pogledati v ogledalo. Imamo odgovornost, ne smemo postiti nobene države ob strani. Celotna verodostojnost evropskega procesa bi namreč s tem lahko bila ogrožena. Napredek Makedonije je seveda odvisen od države same, vendar mi ne bi smeli zapirati vrat zaradi spora glede imena. Orala. Hvala lepa, gospod Pirilo. Hvala, predsedujoči. Napredek, ki ga je dosegla nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija, kaže na to, da se je ta država trdno odločila za to, da postane članica Evropske unije. To je strateško pomembna država na Balkani. Poleg tega v tej državi izvajamo že kar nekaj evropskih pobud, reforma sodstva, decentralizacija na upravnem področju, to so že začeli izvajati, kažejo se tudi znaki, da se država bolj odpira Evropi. Vseeno pa obstajajo problemi na področju korupcije, pomankljivega pluralizma na področju medijev, premalo je preglednosti. V prihodnih letih bodo morali vsi ti problemi služiti kot spodbuda za to, da ta država izvede reforme, ki jo bodo privedle v Evropsko unijo. Mislim, da bi ta država morala vstopiti v Evropsko unijo, zato sem podporil poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Stojanov. Hvala, gospodin predsedatelj. Hvala lepa, predsedujoči. Prvič, odkar sem v parlamentu, sem glasoval proti poročilu o nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Prej sem vedno glasoval za, ker se mi je zdelo, da bomo s tem spodbudili izvajanje reform v Makedoniji. Vendar v petih letih, kar je polovica časa, kar ga normalna država potrebuje za vstop v Evropsko unijo, Makedonija ni storila potrebnega bolgarska in etnična manjšinska skupnost naj bi bili preganjani v tej državi. V medijih in v šolskih učbenikih se ne dopušča uporabe bolgarščine in ne bom podprl vstop države, ki ne spolnjuje političnih meril, ki se ne vede na pravilen način do svojih sosed. Tudi svoboda govora je bila omejena. Hvala. Hvala lepa, gospod Basesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem za to poročilo. Stabilnost na Balkanu je zelo pomembna. Odnosi z Evropsko unijo prispevajo k stabilnosti. Sofija je storila kar nekaj napredka na področju reform, vendar mora s tem delom nadaljevati, naprimer na področju boja proti korupciji, na področju pravosodja. Moram podariti tudi to, da je treba zagotoviti več preglednosti na področju javnih izdatkov in financiranja političnih strank. Rada bi pohvalila makedonske organe, ki pravijo, da je več kulturnost ključnega političnega pomena za to državo. Romunska manjšina je priznana v tej državi in z njo tudi lepo ravnajo. Poleg tega je bil dosežen velik napredek pri integraciji Romov v proces izobraževanja in pri zagotavljanju pomoči pri javnih storitvah. Vendar bi morali storiti več za to, da se izboljša stanje te manjšine. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Tenok. Predsedujoči EKR je podprl poročilo o Makedoniji, besedilo poziva svet, da podpre poziv komisije za to, da se prednostno določi datum za začetek pogajanj. To podpiram. Stalni grški veto glede imena se vleče že predolgo. Dvostranska vprašanja ne bi smela biti ovira za to, da bi Makedonija nadaljevala na poti integracije. Država je dobila status kandidatke že leta 2005. Pod vodstvom premjera Gorejskega je država storila velik napredek na področju gospodarskega razvoja, medetnične sprave, decentralizacije, človekovih pravic in javne uprave. Vlada se je z nedavnimi etničnimi napetostmi znotraj albanske skupnosti in drugimi skupnosti lotila na pravilen način. Mislim, da bi morali v celotni Evropski uniji slišati poziv države, da vstopi v Evropsko unijo in NATO. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bjelan. Hvala lepa, predsedujoči. Širitev na Balkanu je seveda naslednja faza evropske integracije. Republika Makedonija je že danes pomembna soseda in gospodarski partner Evropske unije. Datum za začetek pogajanj mora biti čim hitreje določen, ker je to ključnega pomena za to državo. Poleg tega je treba podpreti proevropsko politiko, ki jo vodi vlada v Makedoniji. Tudi težnje po čezatlantskih odnosih je treba podpreti, država želi postati tudi članica NATO, izkoristiti je treba to možnost, ki nam jo ponuja širitev. Rad bi podaril tudi gospodarski razvoj, ki je bil dosežen tudi Mednarodna banka za razvoj je to jasno povdarila. Makedonija je sedma na področju izvajanja reform v zadnjih petih letih. Poleg tega je storila veliko na področju boja proti korupciji, to podarja tudi Transparency International gospodarska in politična situacija v državi je vse bolj stabilna in to je ključnega pomena za nadaljni napredek. Hvala. Hvala lepa, sedaj gospod Kaminski. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Več let je bil Balkan območje precejšnje negotovosti in konfliktno območje. Danes pa ugotavljamo z velikim zadovoljstvom, da nova balkanska država jasno izraža svoje težnje po vstopu v Evropsko unijo. Mislim, da je Evropska unija že od samega začetka območje svobode, varnosti, pravice in stabilnosti. Nič čudnega ni, da se države, ki so doživljale vojno in nestabilnost, želijo vključiti v Evropsko unijo. Makedonija želi vstopiti v EU in NATO, zato bi rad pozval grške kolege, da naj nehajo zavlačevati s polemiko glede imena. Tako šovinistično ravnanje pri imenu je neprimerno. Mislim, da bi vsi morali spodbujati države. Hvala. Hvala lepa. Islandija je naslednja gospodina pa Swinburne. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Ko govorimo o širitvenem procesu in o Islandiji, je to težko govoriti samo o tehničnih merilih in iz Kevenhavna. Tiste države, ki so se pridružile po letu 2004 uh, eh, po pat, in sploh po pacu berlinskega zidu, so bile drugačne. Vsi pa morajo izpolnjevati kriterije, ki so postavljeni. Pri finančnih storitvah moramo biti zelo pazljivi, zato da zagotovimo, da islandski finančni sektor zdaj res spoštuje vso regulativo, vse uredbe na tem področju. Številni posamezniki in lokalne oblasti so izgubile velike količine denarja zaradi tega, ker prej ni bilo dovolj obsežne regulative na Islandiji na tem področju. Mislim, da bi bilo razumno, da zagotovimo, da se to vprašanje čim prej reši, da se uvedejo ustrezni ukrepi, da se to vrstne dogodki ne bi ponovno dogodili. Hvala lepa, zdaj pa gospod Henan. Hvala, gospod predsedujoči. No, kar nekaj škodoželjnosti je bilo tukaj v tem prostoru po padcu islandskih bank. Ljudje so se spraševali, kaj se je zgodilo. Na, vidite, to se vam zgodi, če ste zviška gledali na Evropo. Ampak kdo se zdaj smeje? Islandija je zdaj naredila velik korak naprej in evroobmočje in naše gospodarstvo lahko samo zavidanjem gleda na rast gospodarstva tam. Dolgovi zasebnih institucij morajo biti razrešeni in menim, da bo razmerje med zadolževanjem in BDP-jem na dobri ravni. Vendar pa je zdaj večina islancev proti članstvu v Evropski uniji, saj vedo, kaj bo to pomenilo za nje. Da vedo, da so institucije Evropske unije zdaj poslale, postale neke vrste lokalni organi in da bodo priča težkim razmeram in ne želijo kar zavreči dobrih pogojev, ki jih imajo. Hvala lepa, zdaj pa gospa Jana Kodakis. Hvala. Jaz sem glasovala proti tej resoluciji ne zato, ker menim, da Islandija ne sme postati članica Evropske unije, ampak zato, ker resolucija pravi, da denar, ki ga imajo vlasti Landsbanki na Islandiji, ne sme predstavljati ovir za pridružitev k Evropski uniji. Ampak ne morem se strinjati s temi pogoji. Lokalni organi v Londonu trpijo tudi zaradi razmer, ki so vladale tam. V šestih okrožjih je imelo veliko naložb v Islandiji in so ogromno izgubile. Londonska metropolitanska policija je vložila 30 milijonov funtov in vse te organizacije niso prijele niti penija nazaj od kolapsa bank na Islandiji. Islandija se izogiba svoje obveznosti plačevanja minimalne odškodnine svojim britanskim dužnikom. Margaret Thatcher je nekoč rekla, prosimo samo za svoj denar vrnite nam naš denar in to prosimo zdaj tudi iz, mi Islandijo. Dokler ne bo tega izplačila, ne morem podpreti njihovega članstva Evropske unije. Hvala lepa, kolega Repo je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V tem času krize tudi mi politiki prepogosto pozabimo, Koliko stabilnosti in blaginje je zagotovila Evropska unija svojim državam članicam? Gospodarstvo in finančni sektor na Islandiji se popravljata in okrevata. Imajo veliko let eh, tradicije in imajo močno civilno družbo. Islandija je lahko pomemben most v arktični regiji obenem. Ima Islandija veliko znanja na področju obnovljivih virov energije. Islandija izpolnjuje kebenhavenske kriterije že zdaj in je upravičena za članstvo, vendar pa članstvo ne more biti samo po sebi umevno. Naprimer, kitolov je pomembno vprašanje. Proces za članstvo v Evropski uniji seveda temelji na dosežkih neke države. Mi smo pokazali, da Evropska unija je še vedno privlačna za to vrstne države. Uh, gospod predsedujoči glasoval sem proti temu da bi se islandija pridružila evropski uniji kajti če dve tretjini islancev to meni bi bilo noro od islandije da se pridruži evropski uniji zato ker bi na ta način uničili najpomembnejšo industrijsko vejo to je ribištvo ki predstavlja glavni prihodek za številne islance, to bi pa vplivalo tudi na evropsko ribništvo. To bi pomenilo tudi katastrofalne posledice za evro in tudi za islansko krono. Noro bi bilo tudi zato, ker bi morali uvesti ogromno evropske birokracije. Zakaj bi torej tvegali vse to? Mislim, da obstajajo drugi pravni mehanizmi izven Evropske unije, kot je EFTA. Ne smemo se zavajati znotraj Evropske unije, da se Islandija želi pridružiti. Islandija želi ostati ponosna, neodvisna in samoupravna država. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Doc. Hvala, gospod predsedujoči. Združenem kraljestvu imamo volilno enoto, ki bi svetovala Islandiji, da ostane izven Evropske unije. Treba pa poštevati tudi to, da če prosite za članstvo v katerem koli klubu, morate pri prijavi pokazati, da imate, da izpolnjujete vsa pravila in da spoštujete vsa pravila tega kluba tudi pri ribištvu. Islandija je ignorirala zaveze, zlasti kar zadeva kitolov. Mislim, da mora izpolniti tudi ta merila, preden izpolni prijavo za članstvo Evropske unije. Če bi sprejeli to prijavo, bi, to, bi bil to nevaren presedan. Hvala lepa. Hvala, gospod Dodds. Gospa Vasesko. Hvala lepa. Glasovala sem za poročilo kolega Prede, ker se mi zdi, da gre tu za uravnoteženo oceno tega, kakšna so pogajanja z Islandijo. Mislim, da bi ta država lahko postala tudi zgled, kako uspešna so lahko pogajanja širitveni proces. S tem bomo tudi ukrepili zunanjo politiko Evropske unije tudi ko gre za čezatlantske odnose. Poleg tega bi, po mojem mnenju, s tem tudi znatno prispevali k razvoju regionalne politike v arktičnem kontekstu. To bi spodbudilo seveda tudi druge države kandidatke za vstop v Unijo k boljšemu delovanju. Še posebej pa bi se morali, po mojem mnenju, ukvarjati z eh, javnim mnenjem, kajti na Islandiji so predvsej deljeni glede vstopa v Evropsko unijo. Mislim pa, da bi morali tudi romunskim državljanom omogočiti dostop do trga dela. Hvala lepa, gospa Basesko, zdaj pa gospod Kaminski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem za to poročilo, ker menim, da bi Evropska unija morala se razširiti razširiti na vse države, ki imajo enake vrednote kot mi, ki so demokratične države in spoštujejo človekove pravice. Ter spoštujejo tudi pogoje prostega ali svobodnega gospodarstva. Po našem mnenju bi morali Evropski uniji se nekaj naučiti iz tega, kar se je zgodilo na Islandiji v zadnjih nekaj letih. Šlo je za globoko krizo brez primere. To je bila finančna, pa tudi politična kriza. Metode, ki jih je Islandija uporabila za to, da je premagala to krizo, pomagajo mogoče lahko tudi nam. Mislim, da bi bilo dobro, da bi Evropska unija sprijela Islandijo kot državo članico. Seveda pa je zato potrebna dobra volja na obeh stranih. Če želi Islandija postati država članica, morajo biti zato tudi državljani Islandije. Uh, report... In še zadnje poročilo. Poročilo o širitvi za Bosno in Hercegovino. Zdaj dajem besedo gospodu Kukanu. Thank you. Thank you, Hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem za resolucijo o širitvi za Bosno in Hercegovino. Zdaj upam, da bo to poslalo sporočila v razmislek politikom v tej državi in jih spodbudila k temu, da bi začeli z reformami, ki jih država nujno potrebuje. V zvezi s tem bi želel povdariti še nekaj. Izjemnega pomena je, da politiki v Bosni in Hercegovini najdejo pogum in politično voljo za sodelovanje Treba je vzpostaviti kulturo za kompromis in konstruktivni dialog. To je ključnega pomena za napredek države. Glavno vprašanje, kot je ustavna reforma, reforma pravosodja in nadaljne gospodarske in socialne reforme, ne bodo mogoče brez skupnih prizadevanj. Napredek države v prihodnjem razvoju in integracijskih procesih je v interesu naše varnosti, stabilnosti regije in v interesu evropskih državljanov in to je kar, tisto, kar je najpomembnejše. Hvala lepa, gospod Kukan. Zdaj pa gospod Serena Basesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem za poročilo. Politična blokada je trajala zelo dolgo in to je škodilo napredku Bosne in Hercegovine in njenem mu napredovanju v Evropsko unijo. Oblikovanje vlade bo tudi omogočilo nadaljne izvajanje reform, ki so nujno potrebne za okrepitev gospodarskega razvoja, preglednosti in tako naprej. Mislim, da je to priložnost, da Bosna in Hercegovina doseže napredek v odnosih z Evropsko unijo. Evropska unija igra pomembno vlogo, zato bi morala najti načine, kako spodbuditi pozitiven razvoj dogodkov. Istočasno pa se je treba izogniti preveč strogemu zauzemanju stališč, ki bi lahko privedla do notranjih napetosti v državi. Vesela sem, da so v Sarajevo sprejeli tudi odločitve, ki so izboljšale situacijo Romov. To je treba še spodbujati in nadaljevati, istočasno pa je treba v celoti izvajati tudi strategijo za boj proti mine. Sama sem v zvezi s tem uložila predlog spremembe. Hvala lepa, gospod Basesku. Zdaj pa gospod Tenak. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem glasoval za poročilo o širitvi za Bosno in Hercegovino, saj izpostavlja nekaj pomenih vprašanj v tej kompleksni in razdeljeni državi. Posebej pomembna je potreba po osrednji državi in o krepitvi institucij v Sarajevu, preden se doseže nadaljni napredek. Predlog, eh, da se poveča evropsko prisotnost v Evropi, se mi zdi dobro. Poročilo poziva k reformam na številnih področjih, zlasti na področju pravosodja in izobraževanja in k zaščiti manjšin. manjšin. To so vse zelo pomembne teme. Njihova vlada mora upoštevati tudi boj proti ekstremizmu in razlikam. Poročilo vse to izpostavlja, saj radikalizacija enega dela prebivalstva ne pomeni nič dobrega za prihodnost eh, graditve in države. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Bilan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bosna in Hercegovina je država, ki je najbolj trpela zaradi balkanske vojne. Še danes trpi zaradi notranjih napetosti in ekstremnih pogledov. Zaradi kompleksne strukture organov mora vlada dobiti spodbudo, da se upošteva vse te sporazume in treba jim je dati tudi proračunske pobude. Tudi to, da se pošlja posebni odposlanec Evropske unije v Bosno in Hercegovino, lahko pospeši proces pridružitve. Tudi vojni zločini morajo biti obravnavani, prav tako tudi teroristične grožnje. Treba je okrepiti prizadevanja Bosne, Srbije in Hrvaške, da razrešijo nerazrešena vprašanja, tudi ko gre za sodelovanje za varnost. Zato sem glasoval za to resolucijo. Hvala lepa, zdaj pa gospod Kaminski. Visoki parlamentče, eh, boste jih her. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice, Bosna in Hercegovina je posebna država. Upam si reči, da je na to naša vest v Evropi. Pred kakšnimi 20 leti je bila ta nekdanja Jugoslovanska republika prizorišče številnih grozodejstev, vojnih zločinov, ki so bile brezpresedana vse od eh, druge svetovne vojne. Narediti moramo vse, da jim pomagamo. Vsi verjetno še danes obžalujemo, da je do tega prišlo. In to je bilo zagotovo boleče za vse sorodnike žrtev. Pomagati moramo Bosni in Hercegovini na poti k Evropski uniji. Na ta način bomo plačali svoj dolg. To je, kot rečeno, posebna država, ki ima veliko priložnosti tudi zato, ker tam so obstojajo različna versta, različne etnične skupine na istem ozemlju upam, da bo razvoj Bosne in Hercegovine vodil k končnemu članstvu Evropske unije. Hvala lepa, gospod Kaminski. Zdaj pa kot zadnji Evald Štadlar. Videl sem, da so v poročilu pak dobri elementi, tudi kar se tiče ekstremizma vahabitov prav tako sem skeptičen glede tega poročila, vendar pa sem ga sval proti poročilu, kajti to je napačno sporočilo Evropske unije Bosni. Od zunaj ne moremo ukazovati narodne enotnosti države. To je veliko poslancev že povedalo, tudi poslanci ALDE in drugih skupin. Tega ne moremo storiti in prav tako ne moremo narediti trajnega protektorata iz BIH. In prav to počnemo v tem trenutku. 20 let ta država že ni sposobna zgraditi državnih struktur, tudi niso sposobni pripraviti proračuna za leto 2012. In zato tudi ne morajo imenovati direktorjev organov. Zato ne moramo izhajati iz tega, da bo ta država v naslednjem desetletju našla svojo državnost. Politika Evropske unije je napačna in zato sem ga samo proti temu poročilu. Thank you very much. Hvala lepa. Zasedanje je zaključeno do treh.